na dnevnem redu izjava sveta in pa izjava Evropske komisije o vrhu med Evropsko unijo in Rusijo. V imenu sveta dajem besedo ministru Venizelosu. Izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci. Predsedstvo svetu je predsedstvo, ki ne sodeluje le pri vrhunskih srečanjih med eh, Evropsko unijo in pa drugimi državami. Vendar pa uh, vam bom seveda z veseljem poročal o tem, kaj se je dogajalo na vrhunskem srečanju med Evropsko unijo in Rusijo. To srečanje je potekalo v uh, zelo kritičnem trenutku, če samo pomislimo na situacijo v Ukrajini, pa tudi na nedaven razvoj v Rusiji te nedavne dogodke je eh, potrebno najprej eh, rešiti, šele potem bomo lahko vzpostavili dobre odnose z Rusijo. Tukaj gre za različen pristop do vzhodnega partnerstva, pa tudi za različen odnos do Ukrajine. Poleg tega pa gre tudi za trgovinske interese. Vse to so teme, s katerimi se bomo morali še ukvarjati. V okviru svetovne trgovinske organizacije je Rusija prevzela določene obveznosti tudi na področju človekovih pravic in eh, te eh, zaveze bo morala izpolniti. Pogovarjali smo se z gospodom Lavrovom in tudi z drugimi predstavniki ruske vlade. Eh, ta dialog je bil zelo odprt in konkreten. Ta odprtost in poštenost Eh, se je zelo jasno pokazala v eh, našem dialogu in eh, Rusija je pokazala, da se je pripravljena soočiti z nedavnimi izzivi. V našem medsebojnem interesu je, da zadeve rešimo. Komisar Füle si je močno prizadeval na področju vzhodnega partnerstva in eh, najbrž eh, bo lahko tudi kaj več povedal o eh, podrobnostih tega srečanja. Evropska unija in Rusija sta odvisni druga od druge. Evropska unija je največja trgovinska partnerica Evropske unije. In eh, poleg tega je Evropska unija tudi najpomembnejši izvozni trg za Rusijo eh, poleg, eh, Rus, poleg Kitajske in Indije. Potrebno je pozoriti tudi na to, da je sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo bilo na področju zunanje politike v okviru tega vrhunskega srečanja dokaj dobro. Pogovarjali smo se o temah, kot je jedrski program v Iranu in V sodelovanju uh, z Cathy Ashton in v okviru pogovorov E3 plus 3 uh, eh, je bil dosežen dogovor z Iranom in to je pokazalo, da je ključnega pomena sodelovanje med Evropsko unijo in Rusijo. Kar zadeva uh, Sirijo, smo tudi uh, v okviru ženevske konference tesno sodelovali z Rusijo. Uh, Evropska unija je menila, da je potrebno zagotoviti humanitarno pomoč za prebivalce eh, Sirije. In to se je pokazalo tudi v naših razpravah v Montroju. Visoka predstavnica in Evropska komisija sta eh, že dejali, da boste podprli pobudo Združenih narodov na to temo. Sedaj pa k Ukrajini. To je tema, o kateri smo ravno tako razpravljali, vendar pa to ni bila edina tema, o kateri smo razpravljali. Evropska unija meni, da je potrebno bilateralne odnose obravnavati bilateralno, torej na dvostranski ravni. V okviru vzhodnega partnerstva in v okviru prostotrgovinskih pogovorov bi moral potekati pogovor med izvedenci z obeh strani. Upam, da bo to privedlo do konstruktivnega dialoga oziroma do nadaljevanja konstruktivnega dialoga med Evropsko unijo in Rusijo. To je dialog, ki lahko izboljša eh, sodelovanje. Prihodnje srečanje bo potekalo 3. junija v Sočju. Sprejeta je bila tudi skupna izjava glede boja proti terorizmu. Vsi smo se zavezali, da bomo sodelovali v eh, boju proti terorizmu, kajti pri tem gre za napad na pravno državo, in pa na človekove pravice. Poslanke in poslanci, glede na nedavne dogodke, eh, seveda nismo mogli pričakovati, eh, da bi bilo to vrhunsko srečanje enostavno srečanje. Vendar pa mislim, eh, da smo imeli zelo odprt dialog in da to pomeni dobro odskočno desko za vzpostavitev odnosov, pozitivnih odnosov v prihodnosti. Evropska unija in Rusija imata skupne interese in zato potrebujeta to sodelovanje. Seveda pa je ključnega pomena, da lahko odkrito srčno razpravljamo, kadarkoli je to potrebno. In mislim, da smo to tudi dosegli na vrhunskem srečanju pretekli teden. Najlepša hvala. Grazie. Najlepša hvala. Besedo dobi komisar Füle. Thank you. Uh, najlepša hvala. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, najlepša hvala za to priložnost, da Evropsko unijo seznanim o drugem vrhunskem srečanju med Evropsko unijo in pa Rusijo. Vrhunsko srečanje je potekalo pretekli teden in predstavlja prelomnica v odnosih med Evropsko unijo in Rusijo predsednik eh, Baroso in predsednik Van Rompuy sta jasno povedala, da to ne more biti običajno srečanje, ampak da se je potrebno osredotočiti na smisel in pa eh, na razvoj tega strateškega partnerstva. Potekali so različni pogovori in pa uh, delovno kosilo v nekoliko razširjenem krogu. Prisotna je bila tudi visoka predstavnica baronica Ashtonova. In Evropska unija se je osredotočila predvsem na tri točke. Prvič, ruski pritisk na naše vzhodne partnerice je nesprejemljiv. Naše sosede se morajo svobodno odločati, glede eh, gospodarskega in pa političnega sodelovanja. Evropska unija je zelo jasno povedala, da pričakuje, da bo Rusija spoštovala izbiro naših eh, partneric in da se ne bo umešavala v podpis eh, prostotrgovinskega sporazuma z Gruzijo in Moldovo letos. Drugič, Glede na pristop eh, Rusije k Svetovno trgovinski organizaciji avgusta 2012 je potrebno povdariti, da Rusija ni izpolnila svojih zavez. Veliko več je protekcionističnih ukrepov v eh, Rusiji, ki škodijo evropskim podjetjem. Rusija je pravzaprav eh, na prvem mestu v mednarodnem pogledu na tem področju. Rusija je odgovorna za tretjino protekcionističnih ukrepov v letu 2012 in za petino uh, ukrepov, uh, ki so na tem področju trenutno v veljavi. Tretjič, uh, Rusija mora izboljšati situacijo na področju človekovih pravic. Če želimo nadgraditi naše strateško partnerstvo, moramo najprej vzpostaviti medsebojno zaupanje. To pa bo mogoče le, če bo Rusija izpolnila svoje zaveze. Rusija je bila pripravljena na odkrito in pošteno razpravo na to temo. Ozredotočili smo se tudi na nekatere druge interese, kot recimo na energijo. Predsednik Putin je dejal, da nima težav v zvezi z vzhodnim partnerstvom, izpostavil pa je eh, nekaj elementov, ki se mu zdijo problematični. Predvi, predlagal je posvetovanja na ravni izvedencev, pri katerih bi lahko naslovili določena vprašanja, ki se Rusiji zdijo potencijalno problematična kot posledica eh, prostotrgovinskih sporazumov. Rusija se strinjala tudi z neformalnim posvetovanjem o novim o novem sporazumu med Evropsko unijo in Rusijo. Upam, da bomo lahko z tem posvetovanjem pričeli eh, junija, če bo seveda dovolj vsebine za smiseln sporazum. Razpravljali smo tudi o Iranu in sprejeli smo skupno izjavo o boju proti terorizmu. Najlepša hvala za vašo pozornost. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa govorci v imenu poslanskih skupin v imenu ELS. Najprej gospod Brok za minuto in pol. Gospod predsedojoči svetu, gospod komisar, naj za začetek rečem sledeče. Dokler državne članice Evropske unije ne bodo govorile z enotnim glasom, ko gre za politiko do Rusije, bomo vedno poraženci v tej igri. Tako, ko gre za Ukrajino, kot ko gre za druga vprašanja. Tekmovanje med državami članicami v odnosih z Rusijo zagotovo eh, ne pomaga eh, k trd, ne pripomore k trdnosti Evropske unije. Na vse zadnje imamo skupne interese, tudi Rusija ima eh, svoje interese. In le, če ti interesi ne bodo osredotočeni zgolj na kratkoročne eh, trgovinske cilje, bomo lahko dosegli uspešno dolgoročno sodelovanje. Seveda, pa, če želimo nov partnerski sporazum z Rusijo, če želimo novo strateško partnerstvo, potem uh, si moramo ogledati tudi razvoj sosedske politike. Države, ki so neodvisne, so neodvisne, lahko neodvisno sprejemajo odločitve in te odločitve morajo sprejemati same. Te odločitve se ne morejo sprejemati v Evropski uniji, ne v Berlinu in eh, ne v Parizu in ne v Moskvi ne moremo izvajati eh, pritiska eh, na Moldavijo zaradi Pridnestarja ali pa na Armenijo in tako naprej. To so stvari, ki nimajo mesta v eh, sosedski politiki. Rusija mora priznati neodvisne države in mora spoštovati človekove pravice, mora omogočiti delo opozicije in tako naprej. In če bi bilo temu tako, potem bi imeli odlično sodelovanje, ampak od tega smo predvsej odaljeni. Soči bi lahko predstavljal kratek premor, hkrati pa bi ga morali izkoristiti tudi kot priložnost, da poskrbimo eh, za pot v prihodnost eh, v odnosih med Evropsko unijo in Rusijo. Najlepša hvala. V imenu skupine SND, eh, gospod Roček, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod eh, komisar, povedano je bilo že, da imamo za Rusijo skupne interese. Rusija in Evropska unija sta sosedi. Rusija ima sedež v varnostnem svetu, zato je pomembna, ko gre za situacijo v Siriji, v Afganistanu, v Iranu, ko gre za jedrsko vprašanje. In to jasno kaže, da potrebujemo sodelovanje z Rusijo. Zaradi tega si prizadevamo tudi za strateško partnerstvo in eh, prizadevamo si za vizijo skupnega gospodarskega prostora. Ampak, kot je bilo že rečeno, si leta in leta prizadevamo oziroma smo si prizadevali, da bi Rusija vstopila v svetovno trgovinsko organizacijo. Po letu članstva te organizaciji pa Rusija ne izpolnjuje svojih zavez. Ko si ogledamo neposredno sosedstvo, vidimo, da smo priča nespremljivemu pritisku na naše skupne sosede in mislim, da je prav, da je Evropska unija opozorila na vse te točke. Ja, seveda, želimo si sodelovanje z Rusijo, želimo si strateškega partnerstva, želimo najti pot v prihodnost. Eh, želimo obsežen eh, sporazum med Evropsko unijo in Rusijo, vendar pa mora biti ta sklenjen na podlagi medsebojnega razumevanja. Prvič, eh, oziroma najprej mora Rusija spoštovati svoje zaveze in eh, šele potem bomo lahko dosegli premik naprej. Ja, situacija nikakor ni lahka, težavna je. Ostati moramo trdni hkrati pa ne smemo pozabiti na vizijo, na cilj, ki ga imamo pred seboj in to je strateško partnerstvo z Rusijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Alde, gospa Ojoland za minuto in pol. Najlepša hvala, uh, gospa komisarka, eh, oziroma gospod komisar, uh, gospod predsedojoči svetu. Kratka bom. Eh, odnosi med Evropsko unijo in Rusijo so izjemno pomembni. Vendar pa eh, so izgubili velik del svojega potencijala. Namesto pričakovanega napredka in tesnejših gospodarskih in političnih vezi smo bili priča ravno nasprotnemu. Uh, poslabšanje situacije na področju človekovih pravic, eh, nespremljiv pritisk na naše vzhodne sosede in upogibanje pravil Svetovne trgovinske organizacije kažejo, da Rusija dosledno in sistematično uvira napredek eh, na eh, področju odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Zaradi tega je bilo tudi vrhunsko srečanje spremenjeno. Eh, namreč na mesto dvodnevnega eh, srečanja je šlo zgolj za sestanek za zaprtimi vrati. Veliko je problemov, ki jih bo potrebno nasloviti in rešiti in upam, da bodo predstavniki sveta in predstavniki komisije zastopali isto mnenje. Ne moremo dopustiti, eh, da bi olimpijske igre v Sočiju eh, vplivale na to, kar menimo eh, glede spoštovanja načela pravne države v Rusiji. Ne smemo si delati utvar, da bo to vplivalo na izboljšanje stanja na področju človekovih pravic. Prisluhniti moramo našim vzhodnim sosedam. Te se zelo bojijo tega, kar se bo zgodilo po olimpijskih igrah v tej regiji kar se da hitro moramo uh, podpisati uh, pridružitveni sporazum uh, z uh, Moldavijo in drugimi državami. Najlepša hvala. V imenu zelenih gospod Šulc za minuto. Gospod komisar, dragi kolegi, Vrhunsko srečanje med Evropsko unijo in Rusijo je bilo zelo kratko, naša resolucija pa je zelo dolga in vključuje to, številne točke, ki smo jih že izpostavili ob drugih priložnostih. To je zgolj primer tega, kako se obnašamo že precej časa. Ujeti smo na istem eh, mestu in mislim, da ne potrebujemo dveh vrhunskih srečanj na leto, če eh, si pravzaprav nimamo kaj povedati. Potrebujemo strateško partnerstvo, ampak strateškega partnerstva nimamo. Edino, eh, kar se mi je zdelo pozitivno pri tem vrhunskem srečanju, je, da je gospod Putin napovedal pogajanja o partnerskem sporazumu v času predsednika Medvedjeva pa očitno nismo dosegli ničesar. Razpravljati eh, pa moramo tudi o tem, zakaj Putin nasprotuje prosto v trgovinskem območju eh, do Kijeva. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR gospod Migalski za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod uh, komisar. Res je, to vrhunsko srečanje je trajalo tri ure na mesto, da bi trajalo dva dneva in to kaže tudi na stanje odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. To kaže tudi, kako zelo so se ti odnosi poslabšali in to je slaba novica. Slaba novica zato, ker je bilo v preteklosti veliko problemov na področju Sirije, človekovih pravic eh, in tako naprej. In resolucija, o kateri govorimo danes, ne upošteva vseh teh dogodkov v zadostni meri. Vesel sem, da je vključenih veliko točk, kot recimo obsodba uh, ruskega območja vpliva, obravnava vzhodnoevropskih sosed in tako naprej. Uh, to je pozitivno. Dobro je tudi, da smo pozvali Rusijo, da odpre svoje državne arhive. To je ključnega pomena, še prav posebej za tiste države, ki so bile pod okupacijo nekdanje Sovjetske zveze. To je seveda vse pomembno, ampak eh, pomembno je tudi, da Rusijo uh, opozorimo na to, da ne more uporabljati energije kot uh, politično orodje. Kar se mi zdi zanimivo v tej resoluciji je tudi, je, da govorimo o opoziciji in o pritisku na opozicijo. Vendar pa mislim, da v tej resoluciji predvsej točk eh, tudi manjka. Govora je o delovni skupini med Evropsko unijo in Rusijo, ki naj bi nadzorovala odnose Evropske unije z vzhodnimi partnericami. Tukaj gre za neko dodatno arbitražo in eh, v tem pravzaprav ne vidim nobenega smisla. Komisar zmajuje z glavo, z veseljem bom prisluhnil vašemu odgovoru. In poleg tega je tukaj še en problem. Nobene omembe Sočija ni eh, in vsega, kar je povezano z Sočijem, govorim o političnem bojkotu in o tem, da bi omogočili Putinu, da reklamira svoj režim eh, za pomočjo teh olimpijskih igr. Hvala lepa v imenu skupine Gueš, gospod Šolc, za minuto. Gospa predsedojoča, eh, gospod predsedojoči svetu, gospod komisar, predsednik Evropske komisije. Baroso je zahteval eh, medsebojno zaupanje in to je prav. Vendar pa je potrebno kritično ugotoviti, da trenutna logika odnosov med Evropsko unijo in pa eh, Rusijo ustreza odnosu zob za zob. Eh, gre zgolj za formalnost na vrhu očitno ni bilo pogovora o nobenih tehtnih vprašanjih, mm, tudi ne o novi spirali e, zastrahovanja in o raketah in protiraketnih ščitih. BBC je eh, potem eh, poročal o tem vrhunskem srečanju, In pri tem eh, so se osredotočili na medsebojne interese, kot eh, je danes eh, dejal tudi že kolega Brok. Realisti ne verjamejo v čudeže, če niso verni. Torej, za čudeže bomo morali poskrbeti sami. In zato pozivam predsedujočega svetu, da pripravi konkreten načrt za prihodno vrhunsko srečanje. Najlepša hvala, sedaj pa še v imenu nepovezanih poslancev, eh, gospod Štadler, za minuto. Gospod predsedujoča, to vrhunsko srečanje je eh, pokazalo eh, sledeče in to se je nakazovalo že v preteklih tednih in mesecih. Politika Evropske unije do Rusije je kolosalno spodletela. Armenijo smo vodili za nos, eh, obljubljali smo veliko eh, in eh, zgodilo se ni nič konkretnega. Armenski poslanci so bili danes tukaj, zastavili smo jim ista vprašanja, o katerih danes eh, razpravljamo tudi tukaj. Eh, vprašali smo jih, eh, ali so na njih izvajali pritisk, te ali so ne, samo prišli so s konkretno ponudbo. Evropska unija pa ni podala nobenih konkretnih predlogov. Leta nam to ni uspelo. In enak eh, problem imamo v Ukrajini. Torej, če že govorimo o močni Evropski uniji, zakaj potem tudi ne nastopamo kot močna Evropska unija? Zakaj je zaradi primera Timošenko prišlo do uh, državne krize. O čem se pravzaprav pogajamo? Če pa sami eh, nismo eh, sposobni sprejeti eh, prihodnega proračuna in ne moremo zagotoviti finančne podpore tem državam. Rusija pa jim je takoj zagotovila 50 milijonov in to je problem Evropske unije. Naša politika je spodletela v odnosu do Rusije in eh, potrebujemo eh, nove temelje eh, za partnerski odnos z Rusijo. Rusija je naša partnerica, naša nasprotnica. Gospod Štadler, ali sprejmate modri karton? Ja, ja kolega Štadler, poznam stališče vaše poslanske skupine ne zastopate ravno avstrijske pravice. Članstvo Ukrajine in prenos eh, sredstev iz Avstrije eh, na raven Evropske unije, to pa so nevosti, ki jih z vaše strani še nisem slišal. Kolega Lambsdorff naj vas eh, citiram. Sami ste govorili, da je politika Evropske unije eh, do Rusije spodletela in s tem se strinjam. Vendar pa, če nihče ni pripravljen eh, zagotoviti finančnih sredstev, zakaj potem eh, vodimo države za nos? Zakaj eh, se potem. Eh, posvečamo konkurenčnim bojem med posameznimi državami članicami. Če že tako ali tako vemo, da nimamo sredstev, potem pa prepustimo Rusiji, da stori, kar lahko stori. Drugače pa mislim, da moramo storiti, kar je v naši moči in potem sodelovati z Rusijo kot partnerico in ne kot nasprotnico. Najlepša hvala, gospa Omen Reuten, za minuto in pol. Že ena ali dve osebi sta povedali, da na tem vrhu Evropska unija, Rusija, da eh, Eh, smo tu lahko ugotovili, kako hladni so odnosi med Evropsko unijo in Rusijo. In v resoluciji včeraj eh, je bilo predstavljenih več priporočil, zajetih več priporočil, kako to izboljšati in dobro bi bilo, da smo pri tem enotni, da govorimo eh, v en glas in v teh odnosih smo lahko videli, eh, kaj se je zgodilo z vidika eh, trgovinskih omejitev in drugih vprašanj. Potem, da ne govorimo naprimer o eh, homoseksualnih pravicah in podobno v Sočiju. Nimam ravno veliko upanja. Glede rezultatov tega sestanka na vrhu je pa Rusija ena najpomembnejših partnerjev Evropske unije, ne le Evropske unije, temveč tudi celotne regije. To je zelo eh, pomembno za eh, sos, naše sosedstvo, to je dobro za njih in dobro za nas in za sosedske odnose. In, eh, kolega je tudi rekel, da, eh, mora bi, da moramo biti trdni, vendar pa potrebujemo tudi dialog, se skupaj spopasti s problemi in iskanjem rešitev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fleckenstein, za minuto in pol. Gospa predsedujoča. Strateško partnerstvo združuje skupne cilje in pa skupno odgovornost. In v treh urah se je na tem vrhunskem srečanju pokazalo, kako zelo pomembno je, da obe strani sodelujeta, da govorita o teh eh, ciljih, da jih poiščeta, če sta že pozabili na nje in da govorita tudi o skupni odgovornosti. Seveda, Ta pogovor je bil prekratek, vendar pa se je pokazalo, da bi lahko z partnerstvom kaj dosegli, če bomo pokazali dovolj dobre volje. Skop, skupni pogovori o sosedski politiki bi lahko vodili v razjasnitev situacije, kjer tam, kjer doslej takšni pogovori niso pomagali. Poleg tega je naša skupna točka tudi boj proti terorizmu. Nismo govorili o opustitvi vizumskega režima. Tukaj ne gre za velikodušno potezo, ampak eh, za nekaj, kar bi koristilo obema stranima. Pojutrišnjem se bodo začele olimpijske igre v Sočiju. Na stotine mladih bo prišlo tja in upam, da se bodo dobro zabavali. In če boste odpotovali eh, tja, potem eh, se pogovarjajte z mladimi v Rusiji, povejte jim, kakšno je življenje pri nas. Govorite o delu nevladnih organizacij, eh, govorite o homoseksualcih in o njihovih pravicah. Če boste to storili, boste dosegli veliko več kot mi za to 120. resolucijo jutri. Najlepša hvala gospod Lambsdorff za minuto in pol. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. V ruščini je izraz za vlado pravitelstvo. Vendar pa v vsakdanjem jeziku vsi vlado označuje z besedico vlast, kar pomeni oblast. In to je tudi temeljna razlika med Evropsko unijo in Rusijo. Hkrati pa to kaže tudi na odnos med Evropsko unijo in Rusijo, ko gre eh, za boj za oblast. Ne govorimo več o strateškem partnerstvu z Rusijo. Rusija je pravzaprav naš konkurent. Tako je. Seveda sodelujemo na določenih področjih, na področju energije, na področju boja proti terorizmu, ampak kot je dejal gospod Flekenstein, kje so naše skupne vrednote, kje so skupni cilji, ki jih potrebujemo za strateško partnerstvo? Teh zagotovo ni in odnos Rusije do Ukrajine je zato le še en dokaz. Torej, eh, razumno se moramo lotiti te zadeve, razumno se moramo pogovarjati eh, z eh, Rusijo. Ukrajini eh, ne moremo ponuditi članstva. Ohraniti moramo status eh, quo v odnosih z Rusijo. Okrepiti je potrebno človekove pravice, potrebujemo gospodarsko sodelovanje, potrebujemo sodelovanje na področju boja proti terorizmu in vsi ti cilji bodo nas morda nekega dne pripeljali do strateškega partnerstva, ampak danes eh, zagotovo eh, nismo niti blizu temu. Veliko je konfliktov eh, pri Nestare, Abhazija in tako naprej. Želimo evro Atlantsko partnerstvo, pa tudi tam nam eh, pravzaprav ne uspeva doseči naših ciljev. Torej, razumno se lotimo te teme. Grazie, on... Najlepša hvala. Gospod Petrovski, za minuto. Hvala lepa. v osnutku resolucije EKR o eh, vrhunskem srečanju v prvi točki eh, najdemo zabeležko oziroma pripombo v tem, da je ta vrh pokazal, eh, kolikšni so izzivi pred tem partnerstvom. Rusija je zablokirala Eh, sodelovanje Ukrajine in Rusi so tisti, ki so potegnili daljši konec in rekli so, da bo prenehali z uvozom svinine iz Evropske unije naprimer. In komisijo in visoko predstavnico Eštonovo sprašujem, kaj bodo ukrenili glede tega, kako bodo na to reagirali, kajti do sedaj smo bili zelo pasivni in tu so sedaj rezultati vaše pasivnosti. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospod Hökmark, za minuto. Ni mikrofona. Najprej je potrebno reči, da mora Rusija odpreti svoje arhive in uh, kaj ti to pomeni odpiranje pomembnega dela evropske zgodovine. Drugič, Rusija ne bo nikoli mogla v polni meri odigrati svoje vloge partnera Evropske unije, če ne bo tako tudi delovala. Kar pomeni, da če tega ne bo storila, si bo sama omejila možnosti sodelovanja z Evropske unije in odvisnost je nekaj, kar ne smemo videti kot nekaj negativnega, temveč kot priložnost, naprimer trgovina, eh, potem izmenjava znanja in tako dalje. Vse tisto, kar je v sodelovanju zajeto. Da bi dosegli te cilje, pa moramo delovati trdno, biti trdni glede teh načel. Namreč Rusija mora spremeniti suvereno svojih sosed, eh, pravico do svobode in demokracije in če eh, želi biti partner, mora delovati kot partner. To mora sprejeti. Sprejemate modri karton, seveda, na vsak način, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolega Hkmarka bi rad vprašal sledeče. E, energetska listina in pa pogajanja v Svetovni trgovinski organizaciji e, so pokazala, da je sodelovanje dobro za obe strani. Kaj menite o razlikah e, med cenami energije? v Rusiji, Ukrajini in Evropi. Ali menite, da bi to lahko vodilo v partnerstvo v prihodnosti? Hvala lepa za vprašanje. Menim, da mora Rusija sprejeti vsa pravila Svetovne trgovinske organizacije, hkrati pa biti odprtega duha glede svoje energetske politike. Dokler jo uporablja kot sredstvo, kot način, da vpliva na druge države in na druge narode, da spodkupuje njihovo demokracijo, demokracija, dokler bo ravnala tako, ne bo mogla v polni meri izkoristiti, izkoristiti vere, ki jih ima ta, drž ta država. Niti ne tiste, ki jih ima Evropska unija. Sprejeti mora bistvena uh, pravila in, in ne bojkotirati in uvajati sankcije proti drugim državam. Hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospod Kašman, za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Osredotočil se bom na zlorabe človekovih pravic v Rusiji in eh, napade eh, v, eh, v Putinovem obdobju, naprimer na lezbike in na transseksualce in druge in uh, obsojam Coca-Colo, Vizo uh, in ostale, ki še naprej podpirajo igre. Začel, začel bi z bojkotiranjem, začenši z Vizo, tako bi ravnal sam. Ne v mojem imenu se to ne bo zgodilo. Uh, Gospod Cashman, modri karton za vas, sprejemate? dziękuję bardzo za przyjęcie e, blue card ja też Hvala lepa, da ste sprejeli vprašanje. Podpiram politični bojkot Sočija. Preseneča pa me vaš argument. Danes dopovdne, ko je naša politična skupina kritizirala enega od predsednikov e, v načinu, kako delujejo, smo slišali absurden argument. Danes pa govorite o LBGT-ju in njihovih pravicah. Ali lahko govorite še o čem drugem, kot o teh zadevah, eh, spola in tako dalje, tudi o drugih vprašanjih, ki so prav tako pomembna. Hvala. Uh, uh, Spoš sprejemam to spoštovan, eh, torej vprašanje spoštovanega eh, poslanca, ki pravzaprav ni bilo vprašanje, ampak pripomba. Nikoli ne bom prenehal z govorjenjem o diskriminaciji. Nikoli ne bom dopustil tiranijo večine za to, da zatira manjšino. Naj spomnim spoštovanega poslo, poslanca, glede na to, da prihajam iz države, ki je živela pod sovjetsko dominacijo. E, obramba človekovih pravic je bistvenega pomena in je preizkušnja demokracije, civilizirane demokracije, ki dobro deluje. O tem ne bom nikoli prenehal govoriti. Najlepša hvala, gospod Vojčehovski, za minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V odnosih Evropske unije in Rusije ne gre pozabiti na to, kar se je zgodilo aprila, aprila 2011 v, eh, v eh, Smolensku, eh, ko je polski predsednik in njegovo spremstvo izgubilo življenje. In sicer v okoliščinah, ki še do danes niso povsem pojasnjene. In ruske oblasti niso eh, želele vrniti v, na Polsko črne skrinice in ostanke letala. In vendarle bi to potrebovali, zato da razjasnimo okoliščine eh, katastrofe. Zakaj tega niso hoteli narediti, so to odbili, čeprav to traja, imeli so štiri leta na voljo, da so vse to preučevali. Zahtevati bi morali črno skrinice in ostanke letala, eh, zato da se to vrne Poljski, da bi lahko pojasnili, eh, kaj se je zgodilo. Hvala. Onorevole Giannaku, v minuto. Gospa Janaku, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, ti evropski, eh, ruski odnosi pravzaprav eh, niso eh, najboljši, ne potekajo najbolje. Eh, tu so problemi, ki so bili na področju posameznih človekovih pravic v preteklosti eh, in sicer eh, po tem načelu, če niste z nami, ste proti nam. Taka je situacija. Mi v Evropski uniji, menim, pričakujemo več. Imamo že dolgo demokratično tradicijo in uh, načine sodelovanja med nami. Uh, V primeru Rusije pa je prisotno veliko bojazni. Potrebna so dodatna prizadevanja, če menimo, da je sprejemljivo, eh, da eh, naprimer, če sprejemamo, da naj še naprej eh, ZDA, naj bodo še naprej ZDA tiste, ki so ki v glavnem sodelujo z Rusijo. Potrebno je upoštevati eh, ta vprašanja in sicer v okviru politike Evropske unije in ne posameznih članic. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tavajdi, za minuto. Hvala. Najlepša hvala. Ostati moramo realistični in razumni. Natančno moramo oceniti manevrski prostor Evropske unije. V nasprotnem primeru bo prišlo do nove hladne vojne eh, z Rusijo. Strinjam se z vsakršno kritiko, ampak prihodnost Evropske unije ne mora potekati v nasprotju z Rusijo. Ne moremo se odreči eh, politični realnosti strateško partnerstvo, ki ga je izpostavil gospod Lambsdorff, eh, pa tudi eh, gospod Brok in oba sta ga kritizirala, je ključnega pomena. Nobene alternative ni za eh, strateško partnerstvo. Predstavniki Evropske unije se morajo sestati z predstavniki Rusije, tudi opozicije, pa tudi z predstavniki Ukrajine. Kaj je to, kar počnemo tukaj, uničuje veliko državo eh, v okolici Evropske unije, pa tudi Rusije. Najlepša hvala, gospod Milan Mon, za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam, da je prišlo do tega vrha, ne glede eh, na vse razlike. Evropska unija ne. Eh, si ne more privoščiti, da eh, spregleduje pomen, pomen eh, teh odnosov. Eh, in tu je tudi spostavitev delovne skupine o sporazumu v okviru vzhodnega partnerstva in s tem novim partnerstvom, ki ga predlaga Rusija. Vendar ni dovolj govoriti samo o območju vpliva pomembno je zagotoviti, da bo Rusija izkazovala spoštovanje do svojih eh, eh, sosed. In eh, v, zato lahko rečemo, da bo ta vrh okrepil sodelovanje na področju borbe oziroma boja proti terorizmu. Ti odnosi morajo biti resnično eh, Povezovalni odnosi tudi glede na druge države moramo ukrepiti sodelovanje z Rusijo in njenimi zavezniki ob upoštevanju teh ciljev in teh vrednot. Vendar se bojim, da smo še, še vedno zelo daleč od tega. Hvala lepa, kolega Sarjus Volski. Ena minuta. Hvala lepa. Evropska unija in Rusija sta se znašli eh, na eh, poti eh, vprašanj, odprtih vprašanj. In eh, tu so že eh, druga vprašanja in eh, Rusija ne more delovati proti vrednotom Evropske unije, hkrati pa izkoriščati svoj status eh, straš, eh, strateškega partnerja. Eh, Rusija je še vedno strateški partner, vendar pa eh, so potrebni tudi ta, eh, upoštevanje teh načel in teh ciljev in eh, Rusija, ki je v senci pritiskov eh, Rusije na Ukrajino, eh, kar je preprečilo, da sklene pridružitveni sporazum z Evropsko unijo. V preteklem mesecu smo lahko tudi videli, da ima Rusija negativni odnos do tega partnerstva. Ne sme posegati v notranje zadeve suverene Ukrajine, vključno z najrazličnejšimi drugimi razsežnostmi, gospodarskimi in drugimi. In sicer to pomeni eh, kršitev eh, eh, Budimpeštaskega memoranduma na tem področju. Zato se moramo osredotočiti na taki rešitvi, sicer. Eh, pravzaprav eh, lahko to zelo slabo vpliva na dialog. Hvala lepa. Grazie, onorevole Nitras. Hvala lepa za eno minuto, kolega Nitras, izvolite. Pozitivni efekt ostaja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Težko je pravzaprav pozitivno oceniti nedavno zasedanje na vrhu. In eh, ne strinjam se z mnenjem predsednika Baroza, ki je rekel, da eh, se odnosi med Evropsko unijo in Rusijo izboljšujejo, kajti prav gotovo eh, lahko rečemo, da eh, naprimer je veliko neuspehov, naprimer eh, različna vprašanja kot dostop do eh, naftovodov eh, in potem nedavni embargo na uvoz svinine iz Evropske unije. Naj vas spomnim, gospe in gospodje, da je Rusija pred šestimi meseci prepovedala uvoz živine. Eh, tudi mlečnih proizvodov, tako da je pravzaprav to bolj videti kot trgovinska vojna, kot pa eh, sodelovanje. In simptomatično je, da je pravzaprav eh, izjava Putina ostala taka, kot je bila eh, z vidika Ukrajine, kajti, eh, naprimer,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 Med Evropsko unijo in Rusijo je potekalo vrhunsko srečanje, ki je podalo jasno stališče. Seveda so ti odnosi zelo pomembni, kot je rekel predsednik Baroso, vendar pa obstajajo tudi velike razlike in te eh, razlike se kažejo tudi v tem, da je potrebno spoštovati temeljne svoboščine in pa načelo pravne države. Strateško partnerstvo kot med Evropsko unijo in Rusijo mora temeljiti na odprtem razmišljanju. Potrebno je spoštovati pravice vseh partneric, eh, da svobodno izbirajo. Ključnega pomena je tudi vzpostavitev evropske energetske politike. To bo ključnega pomena tudi za Ukrajino. Na ta način Rusija ne bo mogla izvajati gospodarskega in političnega pritiska z pomočjo energetske vojne. In uh, Bolgarija meni, da je ta skupna energetska politika ključnega pomena za uh, zagovarjanje uh, interes, državnih interesov Bolgarije. Bene, ci sono num- Dobro, ker nekaj se vas je javilo za besedo v postopku Catch the Eye. Prosim, omete se na eno minuto govora. Uh, kolega Stier. Da. Hvala, gospa predsedujoča. Odnosi z Rusijo so res vedno bili in taki bodo tudi ostali ključni za varnost v Evropi. Samo dejstvo, da je Evropska unija prva trgovinska partnerica Rusije in da je Rusija naša tretja trgovinska partnerica, to temu priča. Temu pričajo tudi druga področja, kot naprimer boj proti terorizmu ali kot je bil primer tudi v jugovzhodni Evropi, kjer smo uh, prvič videli sedaj uh, ruske uh, sile in naše uh, sile v okviru NATO, ki so sodelovale. Vendar obnašanje Moskve v primeru Ukrajine je ravno tako pokazalo, da je Rusija pripravljena svojo, ob, po, svojo pozicijo. Um, ojačati na eh, rovaš eh, evropskih interesov ter proti odločitvam Ukrajine. In zato eh, v neki je rešitev v skupni evropski politiki, ne pa v razdelitvah v odnosih do Moskve. Hvala lepa. Grazie, onorevole Kelam. Hvala lepa, kolega Kelam. Tante grazie. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Rad bi uh, spomnil na to, kar je rekel Elmar Brok. Če nimamo skupnega odnosa, vse države članice ne bomo imeli uspešne ruske politike. Um, v razvoji dogodkov v Ukrajini kaže, da uh, je to strateški okvir in totalitarno vodstvo in. Uh, korupcija je razširjena. Strateški cilj Rusije je pa seveda um, ošibiti Evropsko unijo. Evropska, um, Ruski odnosi trenutno ne temelijo na skupnih vrednotah. Reševanje ukrajinske krize na pozitiven način, tukaj mora biti prvi pogoj Evropske unije postavljanje pogojevanja v odnosih z Rusijo imamo, moramo poslati močne um, sporočila. Um, zazmrzniti moramo uh, sredstva tistih, ki so odgovorni za korupcijo. Evropski parlament je to podprl in sedaj je na svetu, da to izvede. Grazie. Hvala lepa. Uh, kolega Kukan, izvolite. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Jutri se začnejo olimpijske igre v Sočeju in to je pravi trenutek, da danes govorimo o bilateralnih odnosih z Rusijo. Naši odnosi z Rusijo niso najboljši dan danes. Odražajo eh, obnašanje Rusije znotraj nje same, pa tudi v njenem sosedstvu. Ignorira človekove pravice in tako dalje. Eh, pritisk Moskve na sosede je nesprejemljiv in spominja nas na neokolonializem, kot smo že danes slišali. Zadnji um, teden smo bili priča vrhu, ki ni bil v ničemer presenetljiv. Ima, mi smo strateški partnerji, ampak imamo različne videnje v mnogih bistvenih vprašanjih, kot so človekove pravice in Ukrajina. Um, še naprej moramo natančno spremljati, kaj se dogaja v Rusiji in ne, sme nam, jo, ne smejo nam zamegliti pogleda olimpijske igre. Ravno obratno moramo biti še bolj pozorni sposobni in jasno spregovoriti o tem, kar se tam dogaja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani predsedujoči svetu. Mislim, da je sedaj že čas, eh, da uporabimo vse svoje prednosti. Čas je, da se začnemo pogovarjati drug z drugim in da se začnemo pogajati. Potrebno je vzpostaviti situacijo, v kateri bomo zmagovalci vsi in mislim, da je to ključnega pomena v naših odnosih z Rusijo. V mednarodnem pogledu z sankcijami pravzaprav nismo dosegli prav veliko. Prizadele so predvsem eh, revne prebivalce držav, proti katerim smo jih uporabili. Zato je ključnega pomena sodelovanje. Odnosi med Rusijo in Iranom so za nas eh, ključnega pomena. In sankcije zgolj krepijo režim, ki temelji na konfrontaciji. Mislim, da bi morala Evropska unija poskrbeti za pozitiven vzgled in da bi morali v središče postaviti pogovore, ne pa sankcije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gracije, onorevo... Hvala lepa. Eh, kolegica Nevedalova. Pekni pani predsednička. Važni ko... Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, po mojem se vsi zavedamo, da potrebujemo partnerstvo z Rusko federacijo, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Jasno je, da se Rusija eh, ne drži vedno pogojev, ki so postavljeni. Ali, ali ni to mogoče tudi naša napaka? Mi vedno se arogantno počutimo pripričani, da imamo edino mi prav takoj po uh, vrhu, ki se je zelo kmalo zaključil, uh, smo si ustvarili si svojo lastno sliko, kaj se je zgodilo. Na koncu uh, vrha uh, smo uh, imeli občutek, da so se naši odnosi že skoraj zamrznili. In, da se temperatura še spušča, nekaj moramo narediti. Kar se tiče olimpijskih igr v Soči, olimpijske igre eh, so športne igre, ne politične igre. In eh, ljudje, eh, ki se jih udeležujejo, so ogromno leto ložili, da tja pridajo. Ni smiselno v to upletati politiko. Honorevole Kromberg. Kolegica Kromberger evropska eh, unija eh, je je eh, razumela strateško partnerstvo kot strateško potrpežljivost ne smemo pri tem pozabiti na civilno družbo. Vem, kakšne težave z njo obstajajo v Rusiji, ampak če želimo stabilno strateško partnerstvo v prihodnosti, moramo delati z mladimi, z državljani Rusije in dejansko aktivirati izmenjavo, vse vrste izmenjav med eh, mladimi eh, študenti, zato da bo to partnerstvo dejansko zaživelo v prihodnosti. In Evropska unija za to ima orodja. Role Stevens, Stevenson. Hvala lepa, kolega Stevenson. Thank you very much, madam. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Vladimir Putin je danes jutraj bil na televiziji in je imel v naročju uh, geparda uh, malega uh, živalco, ki jo je božal. Uh, istočasno je na tisoče um, psov bilo ta teden ubitih na ulicah Sočija. Njihova uh, kri uh, maže olimpijske igre. Gre za pravice živali. Če Putin želi dodatno sodelovanje z Evropsko unijo, potem mora razumeti, da skupaj za Lizbonsko pogodbo eh, dejansko eh, visoko ščitimo pravice živali. Najlepše hvala in eh, sedaj kolega Martin. Najlepše hvala. Vseeno je, kakšna je svečana predstavitev. Vsi bomo se spomnili Sočja potem, da temeli na diskriminaciji in izkoriščanju homofobije. Putin, Putin pravi, da naj bi se tam osebe LGBTI počutile v redu, le če se držijo otrok stran, pove vse. Kaznivo dejanje je tudi, če lahko nekdo nekaznagovano napada, eh, napada osebe LGBTI. To se potem še zraven. Eh, komplementira z izkoriščenjem eh, tujih eh, delavcev, ki so prisiljeni delati vsaj 12 ur dnevno, enkrat mesečno pa imajo prosti dan. In vse to zato, da bi se vzpostavila infrastruktura za olimpijske igre. Uh, po, po, uh, Iz leta 1968 imamo pred sabo tisto sliko eh, dviganja eh, pesti, eh, ampak to je sedaj le ena ikonska podoba, ki pa bi jo morali predati kot sporočilo cele, celemu svetu. Najlepša hvala. Severin. Person, uh, Evropska policija do uh, Ruske federacije je schizofrena. Evropska unija uh, spregleduje svoj uh, strateški kontekst, uh, zaradi tega, da bi se izognila konfliktu, obenem pa uh, Eh, ne naredi dovolj. Priznala je, da je Ruskija sicer eh, konkreten eh, partner, obenem pa kritizira njeno geopolitično identiteto. Evropska unija ima občutek, da ima Rusija konkurenčno prednost, vendar pa ne naredi nič, da bi uravnotežila svoje, svoje pridobitve. Evropska unija in uh, Rusija pa bi morali harmonizirati, uskladiti svoje politike, spreštovati bi morali pa pri tem tudi svoje interese in tudi interese sosedov. Evropska unija mora predeliti svoje uh, vrednote, obenem pa mora poštevati tudi resničnost. Ne bomo uspeli zgolj z moralnimi vrednotami, nikoli ne bo prevladala tudi evropska perspektiva. Uh, potrebno je, da k temu uh, damo tudi denar. Le takrat zadeva velja, le to bo Rusija prepoznala in spoštovala. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj smo končali s postopkom, pritegnimo pozornost, predaj pa predajam besedo komisiji. Gospod Filer, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razmišljal sem o tem, kako bi izgledalo, če bi poskušal operacionalizirati to, kar sem pravkar slišal. Ali lahko na samem začetku naslovim dve pomembni temi, ki sta bili tudi omenjeni. Prva se nanaša na to delovno skupino, eh, Voditelji so se odločili, da bodo oblikovali skupino Balatol, ki si bo pogledala, kakšni so učinki raznih uh, dogovorov, kot je dogovor DCFTA eh, DC na Rusko federacijo. V zvezi s tem naj povem več stvari. Ni smiselno, da govorimo prek svojim partnerjem Rusom da nekoga izkoristimo pos, kot posrednika. Tukaj gre za razpravo, ki je splošne narave, e, torej ne gre za razpravo, ki se navezuje na neko specifično temo, na nekega specifičnega partnerja ali državo. Nameravamo pa razpravljati o Eh, zaskrbljenosti, ki jo je izrasila Rusija, Ruska federacija in to lahko povzamem eh, eh, kot nekaj, kar se nanaša na, na preložitveni sporazum, kot je DCFTA, na podlagi katere je Rusija zaskrbljena, da bo prišlo do poplave evropskih izdelkov, kar potem pomeni, da bi naši izdelki preplavili Rusko federacijo. Druga stvar, zaradi katere so ruski predstavniki zaskrbljeni, je, da naj bi mi uporabljali trg naših eh, partnerjev za to, da bi izvažali na ruski trg svoje izdelke gre za teme, ki se navezujejo tudi na carinsko plat, ampak eh, na teh bilateralnih eh, srečanjih bodo naši strokovnjaki poskušali tudi to razložiti. Naj povem povsem jasno, da smo obvestili naše partnerje o vrhu in da jih bomo še nadalje obveščali o splošnih posvetovanjih, kar zadeva uvoz in izvoz iz Evropske unije v Rusijo. No, v zvezi s tem lahko povem, da seveda bomo uh, imeli nujno sklicani sestanek z veterinarskimi oblastmi tam. Morda ste videli tudi izjavo uh, kolega komisarja, ki je bila podana prejšnji petek. Prašičja gripa ne izvira iz neevropskih območij. Izvira iz Rusije, predtem pa je do njenega izbruha prišlo v Belorusi in potem se tam razširila v Litvo. Poskušali smo izbruhe omejiti v Litvi eh, in sicer s tako imenovanimi regionalizacijskimi poizkusi. Vendar pa se je Ruska federacija odločila, da bo prepovedala uvoz uh, eh, prašičega mesa iz tega uh, območja, ampak tudi prašiče meso iz celotne Evropske unije. To eh, seveda ni proporcionalno s samim, s samo situacijo in tudi je to zelo problematično za našo uh, trgovinsko izmenjavo. Če ne bomo našli prave rešitve, potem bomo zaprosili za posvetovanje pri Svetovni trgovinski organizaciji. Ugotoviti še moramo, če se bo iz eh, ukrajinskega primjera in iz tega primjera naučila Ruska federacija. Ustrajamo pa, da moramo sodelovanje graditi na načelu spoštovanja, odločitev vseh odprtih gospodarstev in demokratičnih družb. Ruska federacija potrebuje naše investicije, našo tehnologijo, Evropska unija po drugi strani pa želi še vedno podpirati modernizacijo Rusije, kar pomeni, da imamo močen interes za to, da se oblikuje sodobna, močna Rusija znotraj tega partnerstva za modernizacijo in znotraj vzhodnega partnerstva lahko kaj naredimo tudi v to smer. Na vrhu smo govorili o skupni viziji, eh, o skupnem prostoru od Lizbone do Vladivostoka. Evropska unija je povedala, da bi bilo preuranjeno, če bi v zvezi s tem začeli izpogajanje že zdaj na tej točki najprej potrebujemo nov sporazum, nov dogovor med eh, Evropsko unijo in Rusijo. Eh, potrebno je boljše ehm, upoštevanje eh, smernic svetovne trgovinske organizacije in tudi boljše sosedsko delovanje. V tem primeru lahko gremo dlje in razvijamo močno partnerstvo z Rusijo. To naj temelji na vzajemnem zaupanju ter na spoštovanju bilateralnih in, inter, inter, in mednarodnih zavez. Hvala. Komisarju. Hvala, gospod komisar. S tem bomo zaključili to razpravo. Oziroma v imenu sveta bomo dali besedo še gospodu Venezelosu. Izvolite. Ja, kar što, kjer je pravi, da je. Najlepša hvala. Zelo pozorno sem poslušal zelo pomembne prispevke poslancev Evropskega parlamenta. Želel bi povdariti, da kot predsedstvo in tudi sam osebno spoštujem vse, kar je bilo zrečeno, vse. Uh, občutljive točke, ki izvirajo iz nacionalne zgodovine, iz kulturne zgodovine in tudi iz ideologije. Razprava je bila zelo plodna, zelo konstruktivna, veliko nam je pomagala. Po uh, razpravah, eh, ki sva jih uh, s kolegom Filem imela, po vrhu se strinjava, da je za Evropsko unijo ena sama rešitev. Ne moramo imeti drugačne alternative eh, k izgradnji takšnega sodelovanja. Eh, to je težek partner, ki je pa tudi obenem nujen partner. Eh, nove ločnice znotraj Evrope ne bi smele nastajati. Temu se moramo na vsak način izogniti. Bilo bi nespametno. Ničesar se ne bi naučili iz preteklosti, če bi opušč, dopuščali takšne situacije. To bi bilo na, na, v nasprotju z interesi tako EU kot Ruske federacije. Potrebno je poskrbeti za korist vsem. Ne govorimo le o uh, naložbah, te so sicer nujne in te seveda vplivajo tudi na politične odločitve in izvire. Ovire našim trgovinskim odnosom uh, eh, mora biti odpravljene. Eh, vidimo tudi, da se je dvignila eh, trgovinska izmenjava med obema, to je pozitivno. Obstaja tudi možnost vzajemnih vlaganj in vse to bi morali uporabiti, to bi morali izkoristiti. Ne na zadnje, vsi želimo večjo rast in tudi delovna mesta. Vendar pa so tukaj tudi določena politična vprašanja. Ko razpravljamo o, o vrhu, Eh, in o partnerstvu. Ne smemo pozabiti na to, kar smo omenili v prejšnjih razpravah in tudi ne smemo pozabiti na to, kar je bilo omenjeno danes tukaj, ko smo govorili o tem, kako ključnega pomena je sodelovanje, eh, kar zadeva eh, vpliv na dogodke v Siriji, v Iranu. Zato je potrebno najti dogovor za nadzor tamkajšnjega jedrskega programa. Govorimo namreč o partnerstvu med EU in Rusijo, zato moramo upoštevati tudi, kako so se razvili in kako se razvijajo odnosi med Rusko federacijo in ZDA. E, ko torej razpravljamo o svojih odnosih z Rusko federacijo, upoštevamo tudi odnose z NATO in tudi z, z e, in Rusijo. Eh, naj komentira to, kar je povedal Miljenako. Kakšna je dodana vrednost evropske politike do Rusije? Osebno pogosto imam vtis, da evropska politika do Ruske federacije predstavlja manj kot vsota bilateralnih vso, uh, odnosov z Rusko federacijo. Uh, Eh, znotraj Evropske unije potrebujemo več, do, potrebujemo dodano vrednost, ne zgolj eno skupno vsoto bilateralnih vso, eh, odnosov. Če recimo si pogledamo področje energetike. V odboru AFET eh, smo se podrobno pogovarjali o tem pred kratkem. Obstajajo instrumenti, obstajajo orodja, ki bi jih morali uporabljati. Meti bi morali tudi uh, intenzivnejše trgovinske odnose obenem bi morali imeti tudi ambicioznejši sporazum. Tukaj je tudi liberalizacija vizumskega režima. Eh, to se še posebej nanaša na naše turistične eh, države. Čim prej bi morali imeti tudi eh, režim brez vizumov. Glede tega bi morali doseči napredek znotraj našega strateškega odnosa tako znotraj sveta kot znotraj parlamenta, bi morali več razpravljati o tem strateškem okviru in o uravnoteženih odnosih. Sam menim, da nam je ravno današnja razprava pomagala ugotoviti, na kakšni točki smo. Vse sem si zapisal in vse bom tudi prenesel svetu. Naslednjič, ko bomo razpravljali o naših odnosih z Rusko federacijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Imamo šest predlogov resolucij za zaključiti razprave. In sedaj bomo zaključiti razpravo. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka na enem redu, dragi kolegi, je izjava sveta in komisije o domnevnem preprečevanju vstopa beguncem ob grški obali.